vaše poročilo je zelo aktualno in bo veliko pomoč komisiji pri pripravi tega predloga. Hvala lepa. Now... Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa bi rad povedal še, da bomo o tem glasovali jutri ob povdne. Tako, gospe in gospodje, sedaj pa prehajamo na naslednje poročilo. To je poročilo gospoda Gustavsna, vloga žensk v zelenem gospodarstvu. Beseda dobi gospod Gustavson, 4 minute, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Od prvega dne in v toku celotnega dela priprave tega poročila, sem imel zelo dobre stike s poročevalci v senci, sodelavci različnih organizacij. Resnično bi se rad zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Vaša stališča so oblikovala to poročilo, pa naj si je šlo za predloge sprememb, za prispevek na Facebooku, ustna pripomba, kakorkoli že. Gre za politično poročilo na horizontalni ravni. Tukaj smo vključili različne politične vidike. To je seveda zelo pomembno, vedno in posod, še prav posebno pa sedaj včasih finančne krize. Gre za gospodarske težave in rešitev ekonomskih težav so pogosto v razpravah preveč tehnične kot da ljudi sploh ne bi bilo, moških in žensk. Konec koncev pa gre za to, da živimo na planetu, ki ima končne vire in da želimo preživeti. Obstoječi gospodarski sistem ne upošteva dejstva, da so naravni viri omejeni. In stalna rast je že kar religija. To se zagovarja posod. Vendar pa Vsaka storitev in vsako proizvedeno blago pomeni tudi, da izkoriščamo vire. Voda, energija, kovine, vse to se uporablja za proizvodno. Seveda so to naravni viri. Potrebujemo torej ravnovesje, potrebujemo zeleno gospodarstvo, trajnostno gospodarstvo. To je gospodarstvo, ki omogoča obnavljanje ekosistemov. To je podlaga za to gospodarstvo. Istočasno pa upoštevati tudi potrebe ljudi. Zajamčiti moramo, da bomo imeli pravično porazdeljenost virov med vsemi ljudmi po svetu. Torej, pravičnost med generacijami, med moškimi in ženskami in tako dalje. Pri zeleni ekonomiji ne gre samo za zeleno tehnologijo, gre tudi za družbeno pravičnost. Prav tako gre za trajnostno gospodarstvo, da bi to dosegli. Ne smemo videti samo trga in kratkoročnih ciljev. Pred očmi moramo imeti blagostanje ljudi na dolgi rok. In zato moramo zagotoviti obnavljanje ekosistemov. Brez ekosistemov ne bo blagostanja. Pot k zelenemu gospodarstvu, k trajnostnemu gospodarstvu, gre prek sprememb v bogatih državah. Razviti moramo trajnostne proizvodne in potrošniške vzorce. Zaenkrat gremo v smeri izčrpavanja virov, ustvarjanja vedno večjih neenakosti med moškimi in ženskami in med plačili, plačami. Ta ozorec je potrebno spremeniti in zagotoviti trajnost, naprimer promet. Potrošnja mora vzpodbujati sisteme blagostanja. Tukaj moramo začeti. Tukaj moramo vse skupaj razdeliti tudi po spolih. Zelo veliko predlogov je v tem poročilu in ti predlogi bi naj vodili k trajnostnemu gospodarstvu, kjer bi moški in ženske skupaj določali nadaljni razvoj in kjer bi ekosistemi na zemlji bili ohranjeni in bi ohranili tudi ravnovesje. Hvala lepa, sedaj pa začenjamo s postopkom KGDI. Najprej gospa Zaborska. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Dovolte mi... Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisár. Naj povzamem. Najbolj problematične stavke v poročilu so. Zapisano je, da bi naj država spodbudila ženske, da naj se zaposlijo, da ne pozabijo na družino in naj se odločijo za enakost med moškimi in ženskami. Konec koncev imamo staranje prebivalstva in zelenega gospodarstva. Ne, zeleno gospodarstvo ne more delovati brez družbene podlage. Spomnim se, kaj smo imeli včasih pri nas, naprimer ženske v proizvodne obrate in tako dalje kot da skrb za družino ni pomembna. Nikoli ne vidimo družine, samo posamezne družinske člane. To je tako imenovani družbeni inženiring. Tukaj gre za zelo visoke davčne stroške in to vodi do težav. Hello. Hvala lepa, Kostelo. Uh, Hvala lepa rada bi pohvalila poročevalca. Mislim, da je zelo dobro spregovoriti tudi o vlogi spolov v zeleno gospodarstvo. Nasplošno ženske niso dovolj zastopane še prav posebno v znanosti in raziskavah. Mislimo, da je potrebno spodbuditi pobude za to, da bi ženske bile zaposlene na tem področju. Te pobude bi morale spodbujati podjetništvo pri ženskah in zeleno gospodarstvo. Poleg tega bi morale ženske biti zastopane tudi pri sprejemanju odločitev vključene v okoljsko politiko in tudi v prehod v zeleno gospodarstvo, zato da bi ukrepili enakost in demokracijo. V razvojočih državah je dostop do čiste vode in odvisnost od biomase nekaj, kar ima velike razlike, različne učinke na moške in ženske. Potrebno je zagotoviti zeleno tehnologijo za državo v razvoju in dostop do virov, ki so potrebni za investiranje v zelene tehnologije. In končno, naj države članice investirajo v lokalne prometne sisteme. Tukaj se morajo osredotočiti na trajnostne rešitve, zato da bi izboljšali bivanje in bi to imelo tudi pozitivne posledice za okolje. Hvala lepa poročevalcu. Zdaj pa gospa Flašikova Benova. Jako vam veliko pekne, pan predseda. Ekologické hosp... Hvala lepa, predsedujoči. Zeleno gospodarstvo. To lahko označimo tudi kot trajnostno gospodarstvo in s tem je povezana tudi družbena trajnost, ne samo ekonomska. Vse je potrebno ohraniti v ravnovesju, potrebno poštevati vse, ne glede na etničnost, na spolno orientiranost, na barvo kože, spola in tako dalje. Ker so vloge moških in žensk drugačne, so tudi vplivi moških in žensk na okolje drugačni. Ženske se slabše prilagajajo, nimajo dovolj struktur, ker prihaja do veliko diskriminacije. Ta neenakost med spoloma je zelo velika težava iz socialnih in gospodarskih vidikov. Podnebne spremembe prizadevajo predvsem ženske in sicer najrevnejše. 60 odstotkov najrevnejših, najbolj prizadetih, so ženske. Ženske niso dovolj zastopane v pogajanjih o podnebni politiki, proračunu in tako dalje. Mr. Romeva. Gospod Romeva je naslednji. Hvala, predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu Gustavsonu ne samo za pripravo poročila, ampak tudi za res dobro sodelovanje pri pripravi poročila. Pomankanje vidika spolov v gospodarstvu res vodi k razlikam med spoloma. Zato je treba vprašanje spolov res postaviti v spredje. To izpostavlja tudi poročil, poročilo in to na nacionalni in regionalni ravni, pa tudi lokalni. Sam cenim dejstvo, da je v poročilu, eh, da poročilo zajema tudi dva predloga sprememb, In sicer ženske v gospodarski krizi in ženske v povezavi s strategijo EU 2020. Dejstvo je, da ženske trpijo zaradi krize veliko bolj kot moški v številnih primerjih. Tudi dejstvo, da prehod na nizkooglično gospodarstvo predstavlja večjo potrebo po kvalificiranih delovcih in s tem bo prišlo do odpiranja novih delovnih mest. Naslednja pa je gospod Tikaru. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Hvala, predsedujoči. Gospod komisar, okoljske spremembe, klimatske spremembe in vse, kar se dogaja v okolju, seveda vplivajo na eh, družbeno, družbene okoliščine, v katerih ljudje živijo in zato bi pozvala države članice, da pomagajo tudi ženskam na delovnem mestu, in da spodbujajo podjetništvo med ženskami, recimo na področju kmetijstva, turizma, eh, inovativnost, ekološke inovativnosti in na področju storitev. Treba je tudi podpreti dostop eh, žensk do mikrokreditu, zato da bo lahko oblikovala, oblikovala mikropodjetja in tu bi pozvala komisijo, da ustrezno podpre eh, primerne programe, kajti to bi lahko imeli za posledico 2 milijona novih delovnih mest programi različnih eh, skladov lahko omogočijo nova delovna mesta na področju okoljskih eh, zadev in omogočijo tudi torej koristi za okolje. Hkrati je treba spodbuditi davčno politiko, eh, ki bo potem spodbudna za vlaganja v trajnostni razvoj. Hvala lepa. Hvala lepa in zadnja je gospa Češkova. Pane predsedo, eh, ja sem povodne prišla, pretože sem chtela... Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, najprej sem prišla sem zato, ker sem želela govoriti o naslednjem poročilu, ampak vseeno lahko um, povem nekaj tudi v zvezi s tem, kar sem slišala doslej v zvezi s tem poročilom. Ja, res je, tudi sama se strinjam s tem, da ne glede na to, ali obstajajo ženske, ki morajo imeti svojo vlogo in jo realizirati v zelenem gospodarstvu ali pa kje drugje, jih moramo upoštevati. Nujno je zagotoviti enakost med spoloma, tako da bodo imele ženske enake možnosti kot moški. Zato moramo vzpostaviti politiko in ukrepe, kjer bodo lahko ženske, ki imajo družino in otroke, lahko to uskladile z delom, tako da bodo lahko skupaj s svojim možem skrbeli za, otro, za otroke, tudi naprimer, ko delajo v kmetijstvu, kjer lahko družina deluje skupaj. Ne morem se strinjati s tem, da je treba otroke kasnovati, če mati dela, če je zaposlena. Ženske morajo imeti več možnosti za samorealizacijo. Hvala lepa. Ast. Hvala in še zadnji, gospod Dali. Gospod komisar, izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, v imenu komisije se želim zahvaliti parlamentu in gospodu Gustavsonu za poročilo o vlogi žensk v zelenem gospodarstvu. Zahvaljujem se tudi odboru za pravice žensk in enako spolo za njihova stališča in prispevke k tej razpravi. To, da opolnomočimo ženske in okrepimo njihove pravice, je glavni cilj, ki lahko pomaga doseči cilje zelenega gospodarstva. Oponomočenje ženske je ključnega pomena tudi na področju, kot je varnost preskrbe s hrano, trajnostno kmetijstvo, zdrava voda in tako naprej. Ta razprava prihaja v pravem času, kajti smo v času po konferenci Rio plus 20, ki je tudi priznala pomembno vlogo žensk. Veliko je bilo govora o posledicah in rezultatih konference v Riju. Nekateri pravijo, da so bili premajhni, ampak to se verjetno nanaša tudi na vlogo žensk. Enakost med spoloma je bila poudarjena tudi v Riju in to je korak naprej od Johannesburga. V dokumentu o izidih smo izpostavili našo skupno vizijo in ponovili našo politično zavezanost eh, k reševanju tega problema. Treba je dati večjo moč, večjo vlogo ženskam na številnih področjih Osredotočil pa bi se še na eno drugo pozitivno stran in stvar. Tudi ta je v povezavi z konferenco Rio plus 20 in povezana je tudi z resolucijo tega parlamenta, kar je tudi izpostavljeno v dokumentu o izidih. Gre za indikatore, za kazalnike, ki upoštevajo spol in to je pomembno pri krepitvi zmogljivosti. V Riju smo se dogovorili o tem, da moramo okrepiti vlogo žensk, ki delajo v kmetijstvu, zato da bo to pripomoglo k razvoju podeželja, k varnosti preskrbe s hrano. Pomagati je treba tudi majhnim proizvajalcem, pridelovalcem, ki so veliko krat ženske pri zdravstvenih storitvah, pri izobraževanju in usposabljanju in tehnologiji. Uvajanje vidika spolov v povezave z zelenim gospodarstvom bo pomembno za učinkovito spremljanje rezultatov iz RIA. Komisija bo vse to upoštevala pri razvoju nadaljnih ukrepov. Prizadevanja za prehod v vključevalno zeleno gospodarstvo se šele začenja na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni. Evropski parlament pozivam, da zagotovi enakost spolov in upoštevali smo tudi vaše pozive, ki smo jih vključili v dokumentu o izidih oziroma rezultatih. Zlasti odbor za enakost žensk se je spopadal s temi pomembnimi izidi. Hvala lepa. Debate. Hvala lepa, gospod komisar. Razpravo zaključujem. Glasovali bomo jutri ob 12. Dalším bodem pořadu jednání je zpráva. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za poročilo gospe Irače Garcia Perez, delovni pogoj žensko sektorja storitev. Besedo dobi poročevalka, štiri minute, prosim. Gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sektor storitev predstavljajo skoraj 70 odstotkov vseh delovnih mest v Evropski uniji.